Živimo v demokraciji in mislim, da nam ni treba poslušati naukov ljudi, ki prihajajo z držav, ki morajo še same pomesti pred lastnim pragom. Lopes Aguilar v imenu socialistov za dve minuti.